spoštovanje. Najprej resolucija o estonskih in britanskih mornarjih pridržanih v Indiji. Glasujemo o amandmaju zelenih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Naslednji je amandma skupine ENF, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še skupni predlog resolucije. Glasujemo o celotnem besedilu resolucije, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Prehajamo na resolucijo o Etiopiji, prvi amandma skupine GUE NGL, kdo je za? Proti? vzdržani. Zavrnjeno. Dobro, preverimo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno z večino glasov. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto, sprejeto. Tako, zdaj pa še resolucija o Severni Koreji, skupni predlog resolucije, amandma 4, prvotno besedilo, v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In še glasovanje o celotni resoluciji in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem smo tudi zaključili današnje glasovanje. Hvala vsem za potrpljenje. Vsem želim